Good morning, everybody. Dobar dan oziroma dobro jutro, kolegice in kolegi. Čakali smo na poročevalko prve točke na dnevnem redu, zato uh, sprašujem gospod Fajon, če je v redu, če začnemo z drugo točko. Najprej sporočila predsedojoče. Včeraj smo dobili dopis predsednika Šulca o zadnjem zasedanju predsednikov 12. decembra o tem, da bi morda Edward Snowden lahko nastopil v Libe odboru. Dopis smo po elektronski pošti poslali vsem članicam in članom odbora Libe. V zapisu je zapisano, da ni nobenih ovir, da bi odbor Libe odločal o tem, da bi eh, Edward Snowden lahko prispeval k našemu razpravljanju. Če bomo sprejeli takšno odločitev, je tam zapisano, potem je moč eh, organizirati takšen nastop, ne da bi ogrožali, če je to možno, da ne bi ogrožali njegove varnosti. Če pa bi eh, bilo eh, ravno nasprotno, potem bi to bilo problematično. Zato je predsedstvo eh, predlagalo in vključilo na dnevni eh, red tekočih razprav in to bo sledilo današnjemu sestanku koordinatorjev, ki bodo morali s pisnim postopkom sporočiti njihovo stališče. To je sedanje stanje stvari in če uh, bomo potrdili nastop Edwarda Snowdena, potem bomo uh, spremenili celotni no, vrstni red. No, sedaj prihajamo na poročilo gospe Fajon. Najprej prosim komisijo, da prevzame besedo v zvezi s to deveto točko na dnevnem redu. Hvala, gospa predsedujoča in dober dan vsem. Mislim, da sem lahko čisto kratek, kajti ta predlog komisije predvideva, da državljani Moldove preidejo na seznam tistih, ki jim ni treba imeti vizuma za vstop v Evropsko unijo. To je jasni rezultat eh, dogovora leta 2010 eh, o vizumski liberalizaciji. Ta dialog eh, o vizumski liberalizaciji je predvideval akcijski načrt za sprostitev vizumskega režima. in sicer v dveh blokih, najprej, ko gre za dokumente varnosti in biometrične podatke, potem drugi blok ne. Uh, redna migracija, potem tretji blok eh, javni red in varnost in četrti blok o zunanjih eh, odnosih in temeljnih pravicah. To metodologijo je sprejela komisija in je sledila tokrat in v vseh dialogih o liberalizaciji vizumskega režima. To velja torej tudi za državljane Moldove in mi menimo, da je to klasična zahteva po poročanju, kar zadeva uh, poročila o napredku. Smo pet jih že predstavili in sprejeli. Strokovnjaki so potovali v obliki različnih misij v Moldovo, določili so standarde za drugo fazo akcijskega načrta v katerem bomo zapisali, kje bi morala Moldova biti, eh, če bi želela, da njeni državljani svobodno potujejo. Naj povdarim, da tukaj gre za drugačen dogovor, kakor je tisti, o katerem sedaj teče beseda v svetu in v parlamentu, kjer gre za predlog komisije za prenos na seznam eh, vizumske liberalizacije šestih držav. To je predlog. Eh, v, v okviru eh, uredbe 539, eh, o kateri teče razprava v svetu in k malu bodo potekali prvi trialogi o tem. To je torej rezultat eh, dialoga o liberalizaciji vizovskega režima za Republiko Moldovo. Novembra letos smo sprejeli v komisiji zadnje poročilo o napredku. V njem je komisija sklenila, da je Moldova eh, sprejela in uveljavila vse najviše standarde, torej benchmarke. Zato smo vam posredovali ta predlog v zvezi s prenosom države Moldove na seznam eh, brezvizumskih eh, držav zlasti ko gre za področje prvega bloka biometrične potne liste. Hitro smo pripravili ta predlog, vendar to je pač eh, nekaj, kar je rezultat zadnjega sestanka na vrhu novembra, ko je komisija dala politični sporočilo vsem zainteresiranim v Vilni. Sestanek na vrhu v Vilni je potekal tako, da je komisija ponovno povdarila, da spoštuje svoje zaveze in ko bo Moldova sprejela, izpolnila vse te najviše standarde, bomo ta prenos eh, na eh, seznam držav, katerih državljani ne potrebujo vizumov, tudi naredili, dokončali. Ta predlog je sedaj posredovan svetu in eh, parlamentu. Komisija je svoje odgovornosti in dožnosti opravila. Hitro bomo predlagali, da ta predlog sprememo, da bi v tem primeru pokazali Moldovi, da Evropska unija spoštuje svoje zaveze. Zato upamo, da lahko ta dosje še dokončamo v sedanjem sklicu Evropskega parlamenta. Morda še nekaj o stanju stvari v zvezi s tem dosjejem v svetu. Prvo predstavitev tega predloga smo imeli v delovni skupini sveta prejšnji teden. Jutri se bo sestal uh, eh, svet za PNZ in videti je, da stvari dobro potekajo. Tako da bo svet lahko hitro sprejel skupni pristop, da se bodo lahko eh, naslednje leto začeli trialogi še nekaj. Veliko se govori o zlorabi morebitnega eh, sistema brezvizumskega režima, eh, potem, ko smo eh, to naredili z zahodno-balkanskimi državami. V začetku januarja bo začel veljati mehanizem za opustitev izdajanja vizumov To je neke vrste varovalka, če bi prišlo do zlorabe eh, vizumskega sproščenega režima. Torej, standardi so izpolnili, biometrični potni listi so pripravljeni in imamo tudi varovalke za primer zlorabe tega režima. Zato komisija meni, da bi lahko hitro ta dosje eh, pripeljali do konca in zaenkrat bo to vse. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo gospej Fajon, poročevalki. Hvala, gospa predsedojoča, hvala komisiji za to predstavitev. Hvala za predstavitev najnovejših dogodkov v svetu. Zelo vesela sem, da sem lahko eh, poročevalka za brezvizumski režim za Republiko Moldovo, zlasti po dobrih izkušnjah, ki jih imamo v našem skricu, ko gre za sprejem brezvizumskega režima za pet zahodno-balkanskih držav, kot ste vi omenili. Pomembno je poslati pozitivne in odločna sporočila Republike Moldovi, še zlasti po sestanku na vrhu v Vilni. Moldova resnično želi sodelovati v evropski svobodi, v evropski prihodnosti. Moldova se pripravlja na brezvizumski režim že tri leta in vesela sem, da ugotavlja komisija, da je izpolnila vse pogoje. Svoboda gibanja je resnično ena od temeljnih eh, človekovih svoboščin, ena od temeljnih evropskih vrednot in eh, te izkušnje je treba zagotoviti tudi državljanom Moldove zaradi gospodarskega sodelovanja, zaradi pospeševanja medčloveških stikov in tako naprej zato sem resnično polno upam, da bomo lahko pogajanja dokončali do začetka eh, spomladi, torej do konca tega sklica Evropskega parlamenta. Pričakujem dobro sodelovanje z poročevalci v senci, pa tudi s svetom. Ne bom se spuščala v podrobnosti tega dosjeja, kajti poročilo bom predstavila v odboru Libe 9. januarja in če bo šlo vse tako kot si želimo, bomo o njem glasovali februarja. Želela bi resnično, da, žel, da nadaljujemo z uvanjem režimo, brezvizonskih režimov z našimi sosedi, kajti zelo pomembno je, da svobodo gibanja pospešujemo tudi na ta način. Moja želja in moja ambicija torej je, da ta dosje čim prej pripeljemo do konca. Seveda pri tem pa mora eh, Republika Moldova izpolnjevati vse potrebne kriterije. Kar zadeva uh, varovalke, o tem ste govorili, to je dobro, da imamo ta mehanizem za prekinitev veljavnosti tega režima, vendar upam, da ne bo nikoli potrebno uporabiti tega mehanizma. Zlasti, če to podcenjujemo v luči petih zahodno-balkanskih držav, bi to, če bi morali eh, začasno prekiniti eh, prosto gibanje in svobodo eh, gibanja, bila zelo, bilo slabo sporočilo, bil bi to korak nazaj. Mislim, da zaradi tega ni treba skrbeti, kajti vlade v zahodni, na Zahodnem Balkanu tesno sodelujo z nami na tem področju. Hvala. Hvala bi želel tukaj reči, gospod Bronc? Jaz sem. <clears throat> Vprašanje zlorabe teh brezvizumskih režimov je zelo pereče. Če gre za države, ki imajo zelo majhne uh, majhen bruto domači proizvod na glavo prebivalca, potem ne bi bilo tako nenavadno, da bi to, do te zlorabe lahko prišlo. Sprašujem, ali je kdaj bila upravljena kakšna študija o tem, v kolikšni meri se zlorabljajo brezvizumski režimi, potem ko so bili uvedeni, ali sploh vemo, kako velik je ta problem in sprašujem se, ali je sploh moč oceniti obseg takšne zlorabe. Hvala, gospa Weber. Hvala, gospa predsedujoča. Sama pozdravljam to pobudo komisije in Evropskega parlamenta. Mislim, da smo se mi večkrat že izrazili o tem, da smo pripravljeni za sprejem takšnih brezvizumskih režimov, zlasti tudi za Republiko Moldovo. Prepričana sem, da bomo na ta način lahko okrepili sodelovanje, če smem to tako imenovati, med vlado Moldove in Evropsko komisijo. Mislim, da je namreč pomembno, da pomirimo ne samo gospoda Bronca, temveč tudi nekatere druge, ki imajo nekaj strahov v zvezi z apokalipso, ki bi se zaradi tega pojavila v Evropski uniji. Mislim, da temu ni tako. Nova zakonodaja ali opustitev brezvizumskega režima je mehanizem, ki nam je na voljo in na ta način bomo lahko dosegli boljše sodelovanje med Evropsko komisijo in vlado katerekoli tretje države, za katero bi sklenili takšen rezu, eh, režim liberalizacije izdajanj vizumov. In še nekaj bi rekla. Tisti, ki hočejo zapustiti svoje države, porekla, bodo pač to naredili. In če si ogledamo, kakšno je število prebivalcev v teh državah, poleg biometričnih potnih listov, bodo morali mnogi med njimi na novo začeti pridobivati potni list, kar niti slučajno ni enostavno. Zato sem prepričana, da bo to v korist državljanov Moldove, pa tudi državljanov Evropske unije. Hvala. Hvala, gospa Weber. Gospa Fajon, bi želeli še kaj dodati k temu? Ne? Dobro, potem smo končali za to točko dnevnega reda. Sedaj pojdimo na prvo točko. Poročevalka je gospa Gomeš. Gre za okvirni sporozum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo v zvezi z zadevami povezanimi s ponovnim sprejemom. Gre za uh, zasedanje o uh, skupni vizumski politiki. Gre za več sporazumov, prvi je z Indonezijo, drugi pa z več eh, srednjeameriških držav. Najprej bom dala besedo komisiji in svetu, potem pa poročevalki gospe Gomez. Najprej komisija, izvolite. We have here the commission. Je kdo od komisije tukaj prisoten? Ja, izvolite. Ja, hvala, gospod predsedujoča, dober dan. Najprej bi želel dati v tem primeru besedo predsedstvu, kajti v svetu že teče razprava o tem dosjeju, če se strinjate, gospod predsedujoča, seveda. Dobro, potem pa dajem besedo svetu. Svet bi želeli kaj povedati. Hvala, gospod predsedujoča. Dobar dan. Najprej se zahvaljujem parlamentu za to, da je ta dva sporazuma postavil na svoj dnevni red brez eh, zamud, torej tako hitro. Mislim, da mi ni treba predstaviti celotnega bistva teh sporazumov o sodelovanju. Želela bi nekaj več besed povedati, zakaj imamo to nenavadno razdelitev sporazumov v svetu. Morda vam bo na ta način odgovorila na nekatera vprašanja že vnaprej. Sporazumi, kot veste, se nanašajo na celo vrsto zadev. Ena od teh je ponovni sprejem. Zato danes poteka v vašem odboru ta razprava vprašanje ponovnega sprejema je nekaj, kar je zelo pomembno za svet. V obeh sporazumih imamo klauzule o ponovnem sprejemu. Še enkrat ponavljam, ne gre samo za sporazume o sodelovanju s temi državami, temveč gre za zavezo o ponovnem sprejemu. To je pravna klauzula, če hočete, zato imamo tukaj drugačno pravno podlago za sprejem sporazuma na področju ponovnega sprema. Gre za eh, člen 179, ki je pravna podlaga za postopek za sprejem teh pravnih klauzul, In potem imamo drugi postopek za sprejem drugih določb teh eh, sporazumov. V vsakem primeru pa, ne glede na to delitev na dva postopka, gre za en sporazum za Indonezijo in en sporazum za ostalimi državami. In zato prosimo parlament, da izda en, eno soglasje za vsakega od teh dveh sporazumov. Upam, da bo parlament dal svoje soglasje, kajti, kot sem že rekla, s temi sporazumi bomo pospešili sodelovanje s temi državami. To bo tudi koristno za Evropsko unijo, da lahko naredimo korak naprej na področju ponovnega sprejema. Hvala za pozornost. Če boste imeli kakšno vprašanje, pa bo svet seveda, zlasti eh, pravna služba sveta z veseljem odgovorila na nje. Hvala. Hvala, sedaj pa komisijo. Hvala, predsedujoča. Naj samo dopolnim to, kar ste slišali. Zadeva člen 34, ki je ločena klauzula Kar zadeva vsebino tega člena, naj povem, da je to del običajne politike Evropske unije, da migracijska vprašanja na široko in ponovne sprejem eh, bolj konkretno vključimo v takšne okvirne sporazumu. Ne samo v okviru teh dveh eh, okvirnih sporazumov, temveč tudi v drugih oblikah, recimo eh, področje sporazumov o s partnerstvu in sodelovanju zadeve, ki se nanašajo na področje notranjih zadev, so običajno vključene. Tukaj gre za 34. člen tretji odstavek, ki govori o tem. Sebinsko je ta odstavek zelo omejen, ni seveda podoben samostojnim sporazumom o ponovnem spremu. Ta člen samo potrjuje običajno mednarodno pravo in določa, da je zaveze, ki jih neka država sprejme, treba operativno določiti. Naprimer, da stranki pri tem sporazumu morajo najprej ugotoviti, ali gre za njihove državljane in jih potem ponovno sprejeti in to brez kakršnih dodatnih formalnosti in eh, zamud. To je pač eh, vsebina tega sklepa sveta. Hvala. Hvala, sedaj pa gospa Gomeš. Hvala, gospa predsedujoča. V odboru AFET trenutno sodelujem pri pripravi resolucije oziroma poročila parlamenta o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, o katerem sta govorili komisija in svet. In v tem okvirnem sporazumu imamo 34. člen, ki predstavlja podlago za ta del sporazuma, ki se nanaša na ponovni sprejem. Mislim, da je to pomemben sporazum, kajti na splošno povedano, pa tudi konkretno, kar zadeva ponovni sprejem, je tokrat prvič, da gre za azijsko državo in ne kar za katero koli azijsko državo, gre za največjo po številu prebivalcev azijsko državo in eh, največja na svetu, kar zadeva število prebivalcev. Poleg tega je, gre za gospodarsko zelo povezano državo z Evropsko unijo. Ne pozabimo, Indonezija je bila nekoč uh, nizozemska eh, kolonija, predtem še pa je imela gospodarske in drugačne vezi z Portugalsko. Torej, kot pravim, 250 milijonov prebivalcev ima Indonezija, pomeni, da je kot država država na svetu, ki ima največje število prebivalcev sedaj je to država, v kateri vlada demokracija, država, ki poskuša spoštovati svoje mednarodne zaveze, ko gre za človekove pravice. Je tudi tranzitna država za migrante, ki prihajajo iz različnih območij konfliktov v Aziji oziroma v jugovzhodni Aziji. Vsi ti potujejo skozi Indonezijo njihov cilj je recimo Avstralija. Sedemnajst tisoč eh, otokov sestavlja Indonezijo, torej gre za neke naravne specifičnosti. Eh, očitno je zaradi tega znano, da so Indonezijci znani pomoščaki že v zgodovini. Sposobni so bili in so še vedno z ladjami organizirati prevoz iz ene države v drugo. Gre tudi za zelo kozmopolitsko državo, ne samo zaradi njene zemljepisne lege, temveč zgodovinsko je bila zelo pomembna kitajska skupnost, tista, ki živi že stoletja v Indoneziji, še danes je zelo vplivna. In ko je Indonezija postala neodvisna Eh, se je zgodilo, da so mnogi od teh državljanov pridobili dvojno državljanstvo, čeprav, kot veste, za Evropsko unijo to ni spremljiva praksa. Gre torej za državo, ki je zelo pomembna tudi v migracijskih tokovih svetovno gledano. Eh, agencije Združenih narodov na področju varovanja beguncev in migrantov so zelo eh, dejavne tam zagotavljajo, da Indonezija spoštuje vse standarde na tem področju. Zato mi lahko povdarim, da je ta del okvirnega sporazuma, ki se nanaša na ponovni sprejem, smiseln za Evropsko unijo. Člen 34. tretji odstavek tega okvirnega sporazuma ima določbe, ki se nanašajo na ponovni sprejem indonezijskih in državljanov Evropske unije. Gre tudi za Eh, za osebe brez državljanstva in mislim, da je tukaj določba tudi, ki se nanaša na državljane tretjih eh, držav. To bi morala potrditi mi svet in komisija. Ta sporazum bo olajšal mobilnost posameznikov, istočasno pa je pomemben za Evropsko unijo, da bomo lažje nadzorovali ta gibanja. Ko bo parlament dajal svoje soglasje temu sporazumu, bo pomembno, da zagotovimo tudi spremljanje izvajanja sporazuma. Seveda parlament tega ne more početi, ampak bomo to morali narediti skozi komisijo. Tudi Dialog o človekovih pravicah se je pred nedavnim začel med EU in Indonezijo in mislim, da bodo ti dialogi nadaljne priložnosti, da se pogovorimo o sodelovanju, pa tudi o vseh zadevah, ki se nanašajo na migracije. Zato priporočam poslancem in poslancem, da parlament da soglasje k temu sporazumu. Imam pa še vprašanje. Ali komisija in svet, tako kot jaz, menita, da gre za eh, sporozum, ki vključuje tudi državljanje tretjih držav z ustreznim vizumom. Hvala, gospa Gomez. Sedaj pa svet, komisija, želite še kaj reči? Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospa Gomeš, za podporo in tudi za vaše vprašanje. Sam sporazum ne vsebuje določb o zavezi za ponovni sprejem državljanov tretjih držav, v četrtem odstavku pa je določba, ki eh, predvideva, da se Evropska unija in Indonezija oziroma vse te države lahko eh, ponovno pogovorijo o možnosti, da se spoštujejo že obstoječe določbe sporazumov o ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav. Svet četrti člen, štiri, eh, četrti odstavek 34. Eh, člena se nanaša na državljane tretjih držav. To omogoča v prihodnosti eh, sporazumevanje in dogovor o morebitnem dogovoru za sprejem državljanov, ponovni sprejem državljanov tretjih držav. 34. člen tretji odstavek eh, tega ne določa, ampak v četrtem, kot sem rekel, je ta možnost pri, eh, dovoljena. Gre za celo vrsto eh, členov in odstavkov, ki govorijo o rokih, eh, ki jih mora spoštovati eh, državljani tretjih držav. Tukaj so stvari zelo natančno urejene, vendar v, na drugačen način. Hvala, bi še kdo želel kaj reči, dobro, potem pa gospa Gomeš. Ali to pomeni naslednje? S tem, da dajemo soglasje k temu sporazumu o ponovnem spremu, pravzaprav na nek način dajemo tudi preliminarno mm, no, soglasje v zvezi z uh, določbo, da je moč se naknadno pogajati o. Eh, sporazumu o ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav. Komisija. 34. člen četrti odstavek ni del sklepa sveta, vendar je to klauzula, ki je standardna klauzula v te vrste eh, sporazumih in določa, da se stranki lahko po Eh, na zahtevo ene od eh, pogodbenic začneta pogajati o samostojnem sporazumu o ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav. Šele v tem primeru bi lahko govorili o soglasju v zvezi z samostojnim sporazumom o ponovnem sprejemu tretjih držav. Vendar to so zadeve, ki so samo teoretično predvidene za prihodnost, če bi se potreba oziroma zahteva pojavila. Dobro, torej če bi prišlo v prihodnosti do pogajanja o takšnem eh, samostojnem sporazumu o ponovnem sprejemu, potem bi verjetno moral eh, svet oziroma komisija eh, zahtevati dodatno soglasje Evropskega parlamenta. Če je temu tako, potem mislim, da mi lahko dajemo eh, temu okvirnemu sporazumu svoje soglasje. Hvala, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem eh, redu poročevalke Renate Weber. Uh, e tu gre za srednje ameriške države, sporazum s srednje ameriškimi državami. Odbor je bil zaprošen, da predstavi svoje stališče glede uh, člena 49.3 sporazuma o sodelovanju, ki se osredotoča na sodelovanje pri migracijah. Ta zahtevek je pravzaprav bil nedavno predstavljen. Sprejetje je predvideno za januar in torej uh, tu gre za pravzaprav soglasje parlamenta. Obstaja odločena vprašanja, ki jih je seveda treba obravnavati. Svet mora pojasniti določene zadeve glede celotnega procesa potem potrebujemo pojasnilo glede tega, da se zadeva je torej razdelila na dva odbora, saj se zahteva tako mnenje eh, odbora Libije kot odbora AFET in zanima me pravne posledice to vrstnega ločevanja vašega zahtevka. Zakaj ni eh, Libe eh, zaprošen le glede člena 49.3. Torej, poročevalk je gospa Weber in bom kar dala besedo gospe Weber. Na to bom prosila svet. Poleg tega bi dala besedo tudi Evropski službi za zunanje delovanje in komisiji. Gospa Weber, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je to sporazum, eh, ki se ga obravnava v parlamentu, svetu, država članica že deset let. Torej toliko o hitrosti sklepanja sporazuma. Sveda gre za mednarodni sporazum in eh, zanj potrebujemo podporo nacionalnih parlamentov. In čas je seveda potreben za to. Moje vprašanje je, če bo ta sporozum sploh stopil veljavo v času mojega življenja. Upam, da da, vendar imam določene pomisleke glede celotne zadeve. Bila sem pročevalka v senci v Afetu in sem podprla poročilo, ki je bilo takrat pripravljeno in sicer, da bi podprli ta sporazum. In res je, tu se obravnamo le del, ki govori o ponovnem sprejemu, le o členu, ki govori o vzajemnosti eh, ponovnega sprejema, torej za Evropsko unijo, kot tudi za srednjeameriške države. Rada bi prisluhnila svetu in komisiji in bi se potem odzvala zlasti glede tega, kako bomo nadaljevali, kako si predstavljate, da bomo nadaljevali s postopkom. In kako bo prišlo do zaključka uh, sporazuma in zlasti me zanima glede tega, Eh, dela, ki ga obravnavamo. Zanima me, kako izvedljivo je, da bi to dosegli in kakšna je tudi časovnica, kdaj naj bi torej dosegli eh, eh olajšanje vizumskega režima za te države. Hvala, gospa Weber. Sedaj pa dajem besedo svetu. Izvolite. Thank, thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa za to, da ste dali tudi ta sporazum na dnevni red kot vidite, trajalo kar nekaj časa, smo prišli sem. Res dolgo je trajalo. Zakaj? No, parlament je že dal svoje soglasje in to večkrat, vendar. Potem se je svet odločil razdeliti postopek, tako kot pri Indoneziji, to sem že razložila. In zakaj? E, torej, sedaj prosimo. Eh, parlament za soglasje, ravno zaradi tega, ker smo razdelili postopek in zato smo znova tu in prosimo za vaše soglasje. Ko gre za razdelitev zahtevka, torej že prej sem govoril o tem, da ob, obveznosti glede ponovnega sprejema imajo drugo pravno podlago v pogodbi o delovanju Evropske unije. In torej ta pravna podlaga je drugačna kot za, kot za druge pravne določbe. In ta sporazum vsebuje tudi druge določbe, ki, ki imajo uh, drugačno pravno podlago, vendar le pri ponovnem sprejemu obstajajo pravne obveznosti iz te pravne podlage pogodbe. Zato je tudi postopek sprijema drugačen. Vendar to nikakor ne vpliva na pristojnost parlamenta, da da soglasje na celoten sporazum. Če dovolite, bi dala besedo uh, tudi naši pravni službi, ki bo to bolje razložila, torej te tehnične podrobnosti. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, naj pojasnim, zakaj smo razdelili ta, to odločitev glede sklepa sveta. Torej, svet meni, da soglasje ne zadeva le besedila samega sporazuma, temveč tudi besedilo sklepov. Zato znova, torej že tretjič prosimo parlament za soglasje. Naj povem, zakaj smo torej razdelili eh, zahtevek. Sporazum dejansko vsebuje določbo o ponovnem sprejemu. Tu gre tudi za druge določbe. Druge določbe ne vsebuje konkretnih pravnih obveznosti, so zgolj splošne zaveze k političnemu dialogu in sodelovanju. Zato ker torej imamo določbo, ki vsebuje konkretne pravne zaveze, moramo uporabiti pravno podlago iz PDEU, na, na katerem temeli ta obveznost. To je člen 79 odstavek 3. In ta člen, to je torej del poglavja 5. To je torej potem tudi povezano z protokoloma 22 eh, in 23, ki omogočata trem državam, Združenem kraljestvu Irske in Danske, da ne sodelujo v tovršnih ukrepih. Naj gre za zakonodajne akte ali mednarodne sporazume. Torej, te tri države se lahko odločijo ne sodelovati v teh sporazumih. In torej, če imamo določbo o ponovnem sprejemu, bodi si z Indonezijo, bodi si z srednjoameriškimi državami, potem te države ne sodelujejo v tem delu, sodelujejo pa pri vseh drugih določbah sporazuma. Torej, če povzamem, sestava sveta bo v teh primerih torej drugačna. Zato tehnično gledano potrebujemo dva ločena sklepa, dve ločeni odločitvi. Vendar, če se ogledate v vodne izjave obeh sklepov, vidimo ob koncu vodnih izjav, da je treba oba sklepa sprejeti usporedno in na ta način sta ta dva sklepa med seboj povezana. Torej, če povzamem, stališče sveta je, da ločitev sklepa sveta v dva sklepa je nujna zato, da upoštevamo uh, določbe protokolo 21 in 22, ki sta del primarne zakonodaje Evropske unije. Hvala. Sedaj pa še predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje. A, tam ste, izvolite. Mimi eh. Kenneth Bale. Uh in sem uh, pristojen za Srednjo Ameriko in Mehiko. Najprej obžalujem, da je trajalo več kot deset let, da se znova o tem pogovarjamo. In um, mislim, da je torej to res dolgo trajalo, zato bi res prosil poslance in uh, poročevalko. Uh, da to znova po desetih letih obravnavate in date soglasje. Predsednik Barroso je obiskal Srednjo Ameriko, tam je bil v soboto gost na Srednjemeškem vrhu in znova so ga pozvali, da sprememo ta sporazum, o katerem se pogajamo že deset let. Tako da vas res eh, prosim, da date soglasje na ta sporazum. Res je dolgo trajalo, da smo prišli do te točke. Um, na koreperju je bil ta sporazum že sprejet. In še enkrat res prosim, da spremete, da te soglasje na ta sporazum. Uh, na, na, naša gost je tudi uh, veleposlanica Paname, če želite um, morda tudi njo slišati. podobno kot prej, ko smo govorili o Indoneziji. Gre tu torej za doložo obrnovno sprejemo, ki je del širšega mednarodnega sporazuma eh, in vsebina je pravzaprav zelo omejena. In kot smo dejali že pri Indoneziji, gre za eh, sprejem lastnih državljanov in piše tudi, da in ta postopek poteka brez nadaljnih uh, eh, formalnosti. Torej, uh, ponovni sprejem se izvede na podlagi ustreznih dokumentov in seveda pa obstaja uh, vzajemnost pri tej določbi. Poleg tega imamo tudi tu določbo, ki omogoča to, da se lahko morda kdaj kasneje pogajamo o tem, da bi imeli uh, popoln režim uh, ponovnega sprejema, ki bi vključeval tudi državljane tretjih držav in oseb brez državljanstva. Če bomo se odločili za to vrstno pogajanje, potem bo seveda potekal običajni postopek in o to vrstnem uh, eh, sporozumu bi seveda tudi obvestili parlament in vas prosili za soglasje. Hvala. Želi kdo? besedo? Ne, gospa Weber, potem kar izvolite. Hvala. Hvala za vse, kar smo slišali. V imenu parlamenta bi rada rekla, da mi želimo podpreti sklenitev tega sporazuma želimo, da se ta sporazum sprejme, čeprav iskreno rečeno, da razumem, da so tehnične podrobnosti pomembne in kot pravnica sem navajena na to, vendar ne vem, kako bom svojim kolegom v Srednji Ameriki to razložila. Kako naj jim povem, da se, bomo, da se o tem sporazumu pogajamo že deset let? in da imamo sedaj še en pridružitveni sporazum, ki smo ga sprejeli po petletih pogajanj, vendar tisti se nanaša le na trgovino. Za politični del potrebujemo pa ta sporazum. Ko bo pa ta sporazum stopil v veljavo, no takrat bo pridružitveni sporazum že ratificiran strani držav članic, se pa bo ta, ki ga obravnavamo tu, uh, izvajal le tako, da bo uskladen z pridružitvenim sporazum. To je morda nekoliko zmedeno, morda bi morali zadeve izvajati drugače. Zlasti, če želimo biti eh, mednaroden akter, ki kaj velja, da imamo 28 držav članic, res je, vendar Unija je tista, ki želi biti mednarodni akter in zato potrebujemo določene temeljne strukturne reforme. To mislim, da bi bilo res, res potrebno. Hvala. Hvala gospa Weber. V odziv, oziroma hvala za odziv in naj povem, da bomo zaključili s to točko dnevnega reda in gremo na točko 12 poročevalka je že z nami, tako da lahko kar nadaljujemo s to točko pregled oziroma revizije Evropskega naloga za prijetje. Baronica Sara Latford je uh, poročevalka. Gre za zakonodajno poročilo, eh, gre za to, kako izboljšati obstoječi zakonodajni okvir in bom kar takoj dala besedo poročevalki ki bo komentirala predloge sprememb k temu poročilu. Na to bomo dali besedo kolegom in če bosta komisija in predsedstvo želela besedo, bomo dali besedo tudi njima. Najprej pa gospa Latport, izvolite. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Veseli me, da imam priložnost, da se lahko odzovem na predloge sprememb ki ste jih vložili, bilo je vsega skupaj 150 vlogo sprememb, nekatere sem vložila tudi sama. Številni so podobni, kar odraža uh, soglasje med pročevalci senci glede težav, ki obstajajo na tem področju. In imeli smo zelo plodno sodelovanje zelo aktivno sodelovanje in uh, vsi moji kolegi so res aktivno prispevali k, tej, k temu delu. Naj podarim določena področja, ker želim najti kompromise. Prvič, vrsta zakonodajnega akta, ki ga bomo zahtevali. Torej, gre poruč, zakonodajno poročilo na lastno pobudo. Torej, tu pozivamo komisijo naj predlaga zakonodajo. Vprašanje pa je, ali si želimo horizontalnega ukrepa ali pa si želimo uh, nov zakonodajni postopek. In nekateri kolegi so predlagali, da bi spremenili samo, samo, sam zakonodajni akt. No, tu se morda lahko odpre pandurina skrinjica in ne vemo, kaj se bo zgodilo. Kaj, če vsaka država članica ima potem lahko svoj seznam želja, kaj želi spremeniti, kaj želi vključiti. In potem morda ne bi prišlo do eh, revizije evropskega naloga za prijetje, temveč bi dobili nek posem drug sistem in morda bi se lahko celo vrnili v star sistem, ki smo ga imeli pred Evropskim nalogom za prijetje, torej da bi imeli klasičen sistem izročitev. Torej, eh, stvari, ki se mi zdijo pomembne, so načela sorazmernosti, vzajemnost in tako naprej. Eh, ko gre za NP imamo težave, ki jih vidimo tudi pri drugih uh, instrumentih medsebojne pomoči, uh, ko nimamo dovolj ravnotežja. Recimo, uh, pomembni vidiki so postopkovni vidiki, preiskovalni vidiki. S tem izboljšamo učinkovitost pri boju proti čezmenjem kriminalu nimamo pa dovolj ukrepov za to, da bi ukrepili pravne varovalke, var, varovalke in da bi poskrbeli za uh, pravice posameznikov v postopku. Torej, gre za to, da imamo učinkovitost na eni strani in da zagotovimo varstvo pravic po drugi strani. Judy Sargentini je uh, predložila zelo dober plev sprememb in mojim poročevalcem senci bom uh, predlagala, da sledimo temu predlogu in sicer imamo horizontalni ukrep za vse to vrstne uh, eh, zakonodajne akte. Če pa nam to ne bo uspelo, potem bomo prosili za spremembo evropskega naloga za prijetje. Bomo pa najprej prosili za horizontalni pristop. Če nam to ne bo uspelo, potem pa bomo prosili za nov okvirni sklep. Upam, da bodo se poročevalci senci strinjali s tem pristopom. Drugo področje, na katerega se moramo sredotočiti, je vprašanje sorazmernosti. V svojem poročilu zahtevamo pozivam k temu, da bi imeli preverjanje sorazmernosti v državi izdajateljici. Torej, da država prouči potrebo po tem, da zahteva evropski nalog za prijetje. Torej, eh, ne le, ko gre za evropski nalog za prijetje, temveč tudi, ko gre za druge tovrstne instrumente medsebojnega priznavanja in, in torej pri sorazmernosti moramo upoštevati pravice eh, o, o, posameznika, eh, stroške za sodne in druge organe. In tudi treba je preveriti, obstajajo drugi, manj agresivni ukrepi. Torej, vse te faktore je treba najprej preveriti. Nekateri kolegi so zahtevali dvojno preverjanje sorazmernosti torej, da bi tudi država izvršiteljica lahko zavrnila tak zahtevek na podlagi sorazmernosti. No, tu sem nekoliko skeptična, kajti mislim, da bi morda to lahko eh, sistem odpeljalo daleč stran od sistema medsebojnega priznavanja in bi znova padli v star sistem. Če imamo tak sistem, kot ga imamo, potem eh, mislim, da lahko zavrnemo zahtevek na področju, če, če imamo eh, razlog iz področja temeljih pravic. Mislim, da če država, izdajateljica preveri uh, uh, kriterije sorazmernosti, uh, in potem to poda državi izvršiteljici, potem eh, lahko država izvršiteljica to zavrne na podlagi kršitve temeljnih pravic, če ugotovi, da bi, bi se to lahko zgodilo. Torej, eh, tudi pri evropskem preiskovalnem nalogu imamo koncept sorazmernosti in mislim, da so to tri eh, točke, ki omogočajo, pravo ravnotežje, torej sorazmernost, sistem posvetovanja in temeljne pravice. Uh, osnovi, kad, oziroma, če, če pride do kršitve temeljnih pravic, potem se lahko za teh zavrne. Torej, upam, da je to pristop, ki bo všeč tudi poročevalcem v senci. Potem tretje glavno področje, ki ga želimo meniti, je ključna težava, s katero se srečujemo pri eno. Pri, pri NOP-ju in sicer to, da se posameznike uh, preda, preden se kazenski postopek zres začne, torej še v predkazenskem postopku. In to je težava, zakaj? Ker pride do tega, da uh, so ljudje zelo dolgo v priporu, še v fazi predkazanskega postopka. In nekateri uh, kolegi so predlagali predloge sprememb, uh, s katerimi bi to preprečili. Menim, da je to preveč specifično in da bi po nepotrebnem omejili uporabo ENP-ja, vendar pa menim, da je zelo pomembno, da se omeni uh, uvedba kazenskega postopka, torej da se je kazenski postopek že začel. In ENP se lahko prej izda le, če so bili vsi drugi ukrepi izčrpani. Torej, imamo evropski preiskovalni nalog, ki morda lahko zapolni to vrzel, do katere bi lahko prišlo, če nekoga ne moremo prijeti, ker se kazenski postopek še ni začel. Potem imamo tu še posvetovalni eh, mehanizem, s katerim lahko ugotovimo, eh, v kateri fazi smo. Torej, Sedaj imamo evropski preiskovalni nalog, ki ga tudi lahko uporabimo. Imamo posvetovalni mehanizem, ki je tisti, ki nam lahko pomaga, da ugotovimo, kako blizu smo vložitvi kazenskega postopka. Sveda nacionalne zakonodaje se med seboj glede tega razlikujejo, vendar Eh, v ENP-ju eh, piše, da se nekoga eh, preda zaradi kazenskega postopka. Torej, ne gre za to, da nekoga predamo, zato da bo potem šest mesecev v preiskovalnem priporu ali pa da se ga bo recimo zaslišalo. In ravno za določanje tega trenutka, kdaj pride do kazenskega postopka, mislim, da je ključnega pomena posvetovalni mehanizem. Torej v, pesvet, v tem mehanizmu lahko gotovimo, v kateri fazi je postopek. In potem, če uh, uh izvršitveni organ ni zadovoljen uh, za zahtevkom zaradi tega, ker je faza postopka morda še preuranjena, potem lahko zavrne zahtevek na podlagi kršitve temeljnih pravic. Torej, še nekaj področji, ki, kateri se dotikajo predloge sprememb. Torej, govorila sem že o uh, priporu v predkazenskem postopku. Uh, mislim, da to, da je kdo predolgo priprt, eh, škoduje um, zaupanju tovrstnega sistema vzajemnega zaupanja. In komisijo bi pozvali naj uh, pripravi predlog o uh, preiskovalnem priporu. To je težava, ki jo treba obravnavati. Sama sem predlagala predloge sprememb glede tega, kako bi lahko okrepili mrežo odvetnikov in kako bi lahko usposobili pravnike, ki delujejo na področju izračitev in predaj. Mislim, da je to ključno področje, če želimo, da bo evropsko pravosodje optimalno delovalo. Upam, da bom lahko že čez nekaj ur predlagala več kompromisnih predlogov. Jutri se srečamo sporočevalci v senci in upam, da bomo dosegli napredek in da boste lahko potem kolegi videli naše kompromisne predloge. Uh, glasovanje odbora Libe bo 13. januarja. Torej, nekaj točk je, kjer bom morda skušala kolege pripričati o svojem pristopu, o, vendar naj povem, da so vsi eh, predložili priloge sprem, ki se mi zdijo zelo koristni in ki nam lahko pomagajo pri doseganju napredka. Tako da se res zahvaljujem. Da. Gospa Latford, gospa Sipel in gospa Sargentini želita besedo kot pročevalki v senci. Tudi sama sem pročevalka v senci za LS in bi rada dejala nekaj besed s tem v zvezi. Menim, da kot smo že večkrat slišali, da je evropski nalog za bitje naj, najpomembnejši instrument eh, na področju pravosodnega sodelovanja. Pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, to bi res rada povdarila. In eh, kot je dejala Eh, gospa Latford, moramo se torej zavedati tega, da gre tu za torej kazenske postopke in ta instrument lahko uporabimo v kazenskih zadevah. Gre za načelo medsebojnega zaupanja in, med, in, in gre za načelo medsebojnega priznavanja in ker gre za instrument medsebojnega priznavanja, eh, ga ne smemo ogroziti, torej ne smemo ogroziti načela medsebojnega priznavanja. In ko sem vas poslušala, sem videla, da tudi vi delite to mnenje. Podpiram pristop poročevalke skoraj glede vsega. Tudi glede pomislekov, da tega, da ne bomo glede tega, da bomo odprli padorne skrinjice. Potem pomembno je tudi vprašanje preverjanja sorazmernosti. In potem vprašanje dolžine trajanja pripora. In mislim, da smo odprti za kompromise. Strinjam se s pristopom pročevalke glede vseh teh zadev. Seveda bodo določeni predlogi sprejem, ki jih ne bomo mogli sprejeti, vendar menim, da nasplošno lahko rečemo, da bomo našli najboljšo rešitev in da bomo lahko sledili stališču gospe Pročovake. Gospa si preizvolite. Hvala Pročovalki za to, da je predstavila vse podrobnosti, o katerih se pogovarjamo. In glede česa smo vložili predloge sprememb, da bi izboljšala situacijo. Ne bom se spuščala vse podrobnosti. Glede odločenih stvari se strinjamo, glede odločenih ne vendar ena stvar je ključnega pomena in ne vem, če jo bomo lahko rešili. Ne vem, ali bi imeli torej uh, horizontalni ukrep ali pa bi se res lotili samega sklepa. Eh, čas teče in državljani želijo jasna pravila. Tu imamo res evropski ukrep, evropski nalog za prijetje vendar v praksi, kaj počnemo, ko govorimo o NOP, se zdi, da gre zgolj za medsebojno priznavanje. Torej imamo evropski eh, nalog, vendar zelo nacionalna pravila, nacionalne tradicije, ki se izvajajo. In zato prihaja do zmede. Ne le pri pravnikih, pri izvrševalcih, temveč tudi pri državljanih. Kajti ne glede na to, kakšno je stališče državljanov, ali so za ali proti Evropske unije, je to, kar si želijo, da imamo evropske ukrepe, si želijo neka splošno usklajena pravila, tega pa tu nimamo. In tu je glavna točka pri tej razpravi. In torej tu imamo ukrep, s katerim želimo izboljšati in olajšati sodelovanje na področju pravosodja, olajšati pregon, vendar eh, situacija v državah članicah je zelo različno od države do države. In moramo preveriti, ali lahko na en ali drugi način izboljšamo situacijo, tako da bi imeli neke skupne standarde. In ko govorimo o evropskih ukrepih, potem bi morali biti standardi enaki, zlasti, ko gre za pravice do obrambe in do postopkov do postopkovnih varovalk. In mislim, da moramo to res podrobno pravočiti, sicer bodo naši eh, državljani nezadovoljni in ne bodo sprejemali evropskih ukrepov, če bo to pomenilo le, da upoštevamo zgolj nacionalna pravila. Hvala, gospod Sržentini. Hvala lepa, gospod predsedujoča o dvojem želim spregovoriti in sicer preverjanje sorazmernosti v državi, ki naj bi poslala osumljenca in o potrebi po zakonodajnem predlogu. Naj začnem z preverjanjem sorazmernosti. Podala vam bom primer, zakaj jaz menim, da preverjanje razmerno področju človekovih pravic ni dovolj. Nizozemec v Amsterdamu piše oziroma sedi na terasi, kadi joint, kar je dovoljeno, in pije kavo. Švedski turist se mu pridruži in ga vpraša, hej, kje si dobil to travo? Amsterdamčan mu pove, da je za vogalom um, trgovina, kjer je mogoče kupiti travo. Švedski turist gre tja, kupi uh, izdelek, se vrne k temu prvemu nizozemcu, sede k njemu in uh, prosi, za kavo, ter si prižge joint. Začneta se pogovarjati, izmenjata si naslove. Dogovorite se, da se, bota, da se bosta srečala tudi v Štokholmu. Šved leti domov v Štokholm, vsega ni zavrgal, um, kar je kupil v Amsterdamu in aretirajo ga zato, ker um, je kupil travo. V paniki, da naslov kolega iz nizozemske, ki mu ni prodal trave, ampak mu je samo povedal, kje jo lahko kupi in nizozemskega državljana potem začno iskati z evropskim nalogom za prijetje. Oglasiti se mora na švedskem, zato ker ga bremenijo tega, da prodaja nezakonito, nezakonite snovi, torej hašiš. Mislim, da bi morali preveriti stanje na tem področju. Švedska ima lepe zapore, ne gre za vprašanje človekovih pravic, ampak gre za vprašanje sorozmernosti. To je samo en primer in mislim, da bi morali imeti preverjanje sorozmernosti na obeh stranih. Zakaj ta človek potem na koncu ne gre na Švedsko? Izkazalo se je, da ni bil nizozemec, ampak je bil begunec iz Sirije, ki so ga v Siriji v zaporih držali več let in poti na Švedsko se je izognil le tako, da je povedal, da se bo uh, v tem primeru ubil. Kar zadeva predlog. Mislim, da moramo pripraviti besedilo, ki bo jasno povedalo, da moramo spremeniti evropski nalog za prijetje ali pa moramo razmisliti o horizontalnih ukrepih, ampak v okviru enega leta. V tem besedilu bi si želela, da je jasno zapisano, da Evropski parlament zahteva za zakonodajni predlog. Za zakonodajni predlog na tem področju ali za horizontalni predlog. Želimo pa si, da bi imeli rezultat v enem letu. Ne želimo si, da bi se omejili ne želim si, da bi čez eno leto spet govorili o tej temi in videli, da nismo storili nič. Sara je storila zelo veliko dela in mislim, da je prav, da nadaljujemo tako, kot je treba. Hvala, gospod Sažentini, gospod Dejom. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sam menim, da smo imeli poročevalka in poročevalci v Sence zelo dobre razprave, govorili smo o določenih temeljnih vprašanjih. Gospa Sipel je dejansko zadela žeblico na glavico, ko je povedala, da harmonizacije zaenkrat še ni. Tudi temeljne pravice v postopku še niso popolnoma zagotovljene. Včeraj je bila z nami komisarka Redingova, nekoliko je govorila o pravicah do pravne pomoči, in o tem, da bi s tem dejansko obravnavali tudi vprašanje evropskega naloga za prijetje. Ampak pravna pomoč zaenkrat še ni bila obravnavana v tem mandatu, ne pričakujemo, da bomo zadevo speljali do konca. Zato smo v dveh popolnoma različnih situacijah. S komisarko Redingovo smo včeraj imeli razprave o predlagani zakonodaji v Romuniji v zvezi s korupcijo, politična korupcija ne bi bila več kaznivo dejanje. Potem se lahko začnemo spraševati, kaj se bo zgodilo v praksi, če imamo skorumpirano oblast v eni državi članici, ki prosi za evropski nalog za prijetje neko drugo državo članico. Ne vem, morali bi biti zadovoljni, zato ker si vzajemno priznavamo odločitve, ampak to seveda ne drži upoštevati. Moramo, da še vedno obstaja zelo velike razlike med posameznimi državami članicami. Zato ni tako preprosto, da se samo zanašamo na načela vzajemnega priznavanja. V zvezi z vsebino besedila mislim, da ni treba, da ponavljam to, kar smo že slišali, smo približno enakega mnenja kot zeleni, nekaj pa želim povedati o tem horizontalnem pristopu. Nisem popolnoma pripričan, ali bi to lahko delovalo, zaenkrat bi mi bilo bolj všeč, če bi ostali pri tem, da Evropsko komisijo pozovemo, da pripravi predloge za Evropski narod za prijetje v okviru enega leta. Če bo to na koncu nekaj drugega kot samo sprememba obstoječega evropskega naloga za prijetje, potem lahko še enkrat govorimo o tem, ampak naše sporočilo mora biti jasno in um, pomembno lahko, da se bomo deležili zasedanja poročevalcev v senci in veselim se že predlogu sprememb. Hvala gospodu Jon, gospod Romero Lopez. Hvala. Uh, podobno kot Jong, menim, da je zelo dobro delo, ki je opravila Sara Latford, vendar menim, da to ni dovolj. Vprašanje so razmernosti, imajo zelo trhlo podlago obstajajo države, ki določena kazniva dejanja ne obravnavajo kot kazniva dejanja, oziroma v eni državi nekaj je kaznivo dejanje, v drugi pa ni. No, v okvirnem sklepu imamo seznam kaznivih dejanj, vendar ta seznam ni dovolj podroben, ni dovolj natančen in ukrepi, ki jih predlaga Sara, morda niso dovolj. Morda bi morali v roku enega leta res imeti uh, presojo vplivov glede izdaje ENP-jev in če je to dovolj. Kaj imamo seznam kaznevih dejanj in ta seznam je preveč površen in zato žal mislim, da potrebujemo reformo tega okvirnega sklepa v prihodnosti, kajti ni, niso dovolj ti ukrepi, ki so sicer potrebni, vendar niso dovolj, ne bodo v, o, torej rešili težav. Moramo v roku enega leta videti, kakšno kakšne so posledice izvajanih ukrepov in če je to dovolj, kajti po mojem mnenju to ne bo tako, ne bo dovolj. Kajti uh, mislim, da to ne bo dovolj uh, in mislim, da ni dovolj, če rečemo, gre za kaznjiva dejanja, ki, so, ki, ki se kaznujejo recimo s tremi leti eh, zaporne kazni. Ne. In torej, horizontalni pristop je en korak in seveda potrebujemo previdnostne ukrepe. In to gre v pravo smer, vendar, vendar ni dovolj. Potrebujemo reformo tega okvirnega sklepa zato, da bomo lahko bolje to izvajali zato, da bodo vse te izročitve čim bolj smiselne. Hvala. Hvala, gospod Romero Lopez. Sedaj pa komisija. Želite kaj povedati? Ne, v redu. Potem pa bo besedo spet dobila poročevalka gospa Lutford. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravzaprav bi bilo zelo lepo, če bi se komisija oglasila podpredsednico Redingovo včeraj sem vprašala, ali ima v kontekstu tega poročila kakšno mnenje o tem, ali bi komisija bila pripravljena predlagati horizontalni ukrep. Odgovora nisem dobila. No, sicer smo ji zastavili veliko vprašanj in morda ni mogla odgovoriti prav na vsako specifično vprašanje. Ampak komisijo bomo prav gotovo pozvali, da se odzove. Med komisijo in parlamentom imamo okvirni sporazum, ki ureja pogoje za to, da se komisija odzove na poročila na lasno pobudo parlamenta po začetku veljave Lizbonske pogodbe. Prav tako bi morali razmisliti o predlogu Judith Sargentini, da bi komisija v enem letu podala nove predloge, enem letu po sprejetju resolucije o tem zakonodajnem predlogu, ki ima podrobna priporočila. Strinjam se torej, da bi morali časovno omejiti možnost komisije za odgovor. Upam, da bo poročilo sprejeto in upam, da bom tudi v naslednjem mandatu tukaj. In eh, če se bo vse to zgodilo, bomo dejansko pritiskali na komisijo, dejali jim bomo, da se morajo odzvati na naše poročilo. V enem letu morajo pripraviti zakonodajne predloge. V javnih predstavitvah bomo to, na to opozarjali komisarja oziroma komisarko, ki bo odgovoren za človekove pravice in pravosodje. Tega ne počnemo samo zato, ker nam je to všeč. Ne želimo si konkreten odgovor, zato bomo pritisnili na komisijo in zahtevali bomo, da poda predloge. Sami predlogov ne moremo podati, mi se bomo omejili na to, kar zadeva nas in sicer komisijo bomo pozvali, da poda zakonodajne predloge v zvezi s tem, kar vse politične skupine menijo, da je nujen, in zelo velik problem. Poskrbeti moramo, da bomo zakrpali te vrzeli v delovanju evropskega naloga za prijetje. Vsi se strinjamo s tem, morda imamo različna mnenja o taktiki, kako doseči končni rezultat, ampak. Eh, vedno več je ljudi, ki želijo spodkopati evropski nalog za prijetje in tudi vse druge instrumente za vzajemno priznavanje. Če ne bomo zagotovili ustrezne reforme, če ne bomo pokazali, da s tem ne teptamo pravic in svoboščin ljudi, se bomo soočali z vedno večjimi težavami. Na te težave so moje kolegice in kolegi že opozorili. Kolegica Sipel je govorila o problemu, ki je inherenten pri vzajemnem priznavanju. Zanašati se moramo na nacionalno pravila. Razprava neprestano teče, kje je tisto pravo ravnotežje med eh, ustrezno stopnjo harmonizacije, ki ni uniformnost, ampak harmonizacija zato, da dobimo minimalne standarde, da bodo vsi kazenski zakoniki delovali po enakih standardih. Po drugi strani pa ne želimo imeti enega evropskega kazenskega zakonika. Po mojem mnenju to niti ni mogoče, niti si tega nihče ne želi. Ampak želimo si, da bi bili sistemi interoperabilni in sicer tako, da bi spoštovali poštenost in učinkovitost zato smo tako poudarili ta vidik. Gospa Sipel je poročevalka o eni od treh postopkovnih pravic, ki jih imamo do sedaj. Sama sem bila poročevalka o drugi in gospa Antonesko o tretji pravici. Pred kratkim je Evropska komisija predlagala nov sveže na tem področju in po našem mnenju to prihaja desetletje prepozno, ampak kakorkoli že končno dosegamo napredek na tem področju. Mislim, da bi to morali priznati in podpreti. Judith Sargentini je lepo predstavila svoj primer. Mislim, da bi morali uvesti preverjanje sorazmernosti na obeh stranih. Tako je sama povedala. Mislim, da se preveč posvečamo temu, da se oddaljujemo od načela vzajemnega priznavanja. Morda bo res tako. Namreč, vedno bolj bomo krepili pravice posameznikov in eh, manj bo treba ustrajati pri zavrnitvi na osnovi človekovih pravic, ampak mislim, da to lahko vključuje nujnost in sorazmernost, kajti ti dve načeli sta vključeni v instrumente Evropske unije in druge instrumente na področju človekovih pravic. Potreba po sorazmernosti je vključena v samo srčiko teh primerov. Upam, da mi bo uspelo zagotoviti podporo za to, za ta svežen v treh delih, torej preverjanje sorazmernosti, posvetovanja, kjer mora država, ki izda nalog, odgovoriti na vprašanja druge države, vključno v zvezi z nujnostjo in pomembnostjo tega primera in tudi kar zadeva postopkovno vprašanje. Če tega ne bo, potem bomo zagotovili to skupno varovalo pravosodni organi se ne smejo bati uporabe tega instrumenta. V Združenem kraljestvu, odkudar prihajam sama, to uporabljamo že od leta 2003. Moja stranka in stranka, eh, s katero smo v koaliciji na nacionalni ravni, smo že leta 2003 začeli pripravljati zakonodajo, kjer lahko sodnik zavrne izročitev, če se kršijo pravice iz konvencije. To se ne uporablja veliko, ampak eh, mislim, da je eden od razlogov, zakaj je to v samem središču besedila, ta, da želimo nacionalne sodnike spodbuditi k temu. To je lahko neke vrste zadnja možnost, če se izčrpajo vse druge možnosti. Če bi to bilo samodejno, potem bi spet spodkopali vzajemno priznavanje, kot skupno varovalo kot zadnja možnost, mora to obstajati. Mislim, da bi to lahko hm, ustrezno vključilo sorazmernost. Gospa predsedujoča, hvala lepa za vašo podporo. Dejali ste, da se strinjate z skoraj vsem, kar sem povedala, to je zelo dobrodošlo, ampak poudariti želim, da nimam velikih pomislekov v zvezi z mnenji svojih poročevalcev v senci, gre le za um, podrobnosti, ki jih moramo izpiliti in uh, do kosila upam, da bom lahko pripravila predloge za kompromise, o kateri bomo govorili jutri. Zelo lepo bi bilo, če bi nam uspelo, da se dogovorimo vsaj o večini teh kompromisov, zato da bo glasovanje 13. januarja potekalo čim bolj tekoče. Nimam pa previsokih pričakovanj, kajti vem, da obstajajo določeni elementi, kjer se kolegice ne bodo v celoti strinjali z mano, ampak upam na večino. Hvala. Hvala lepa, gospod Ludford, kakor ste že povedali, bomo glasovali 13 januarja. To bo izredno zasedanje v Strasburu. Pročevalci v senci bodo jutri imeli možnost poiskati dober kompromis. V redu, hvala lepa, kolegice in kolegi, za sodelovanje. Nekaj časa še imamo, kajti glasovanje je predvideno za 10 minut. 45. Zasedanje bom sedaj prekinila, zato ker moramo počakati kolegice in kolege, ki nameravajo glasovati. Nadaljevali bomo torej 10.45. Hello everybody. Pozdravljeni. Predlagam, da nadaljujemo sejo odbora. Nadaljevali bomo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o kazensko-pravni zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem in nadomestitev okvirnega sklepa sveta. Poročevalko je gospod McIntyre. Želite besedo? Hvala. Povedati želim, da so vsi poročevalci v senci z mano zelo dobro sodelovali. Upam, da bo glasovanje potekalo hitro, zato da bomo lahko začeli naslednje leto izvajati trilog. Uh, Predlog spremembe 34 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 35 je bil umaknjen, 36 to je za, proti, to bomo preverili elektronsko. 36 preverjamo elektronsko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Now? Yes. Vote is closed. Konec glasovanja. 28 za, 16 proti. Sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog spremembe 38. Kdo je za? To bomo preverili elektronsko, zato ker ne dvigate rok. 38. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. 40 za, 3 je proti. Lepo prosim, dvigajte roke, kajti drugače bomo morali vedno glasovati elektronsko. 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 5, kdo je za, proti. To bomo preverili elektronsko. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja 27 za 19 proti, nič se ni zdržal, sprejeto torej. Ikon 5, kdo je za? Proti lahko zdržani. Zavrnjeno, ekon 6, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 3, kdo je za, proti. Še enkrat, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 44 USA. Predlog spremembe 44 in 45 sta identična, zato bomo glasovali o njih skupaj, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 46 je brezpredmeten, torej kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto Predlog spremembe 51 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, ekon 10, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, predlog spremembe 53 do je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 5, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 54 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 55 do je za, proti vzdržani sprejeto, 56 do je za, proti vzdržani sprejeto, 6 do je za, proti vzdržani sprejeto, 57 do je za, proti vzdržani sprejeto, ekon 12 do je za, proti vzdržani sprejeto, ekon 13 je za, proti vzdržani sprejeto, ekon 14 je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa uvodne navedbe, predlog sprejem besede, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog sprejem 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 11 glas za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog sprejme 12 glas za, proti. To bomo preverili elektronsko, preverjamo predlog spremembe 12. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 24 za, 23 proti, sprejeto.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 izida glasovanja ne spremeni. Eko ne enak, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog svoj ime 13, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, ekon 2, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog svoj ime 14, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverili bomo predlog spremembe 14. Glasujemo. The vote is closed. 25 in favor, 22. 25 za, 22 proti, sprejeto. Predlog spremembe 15, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Ekon 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog sprejme ime 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 in predlog spremembe 21 sta identična, kdo je za? Ne, se upravičujem. Postane to brezpredmetno. Kompromis 2, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, sedaj pa. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, ekon 4 je brezpredmeten, torej predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 4 ki vključuje predloga sprememb 1 in 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o besedilu z izglasovanimi spremembami, glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Now, 46 in favor. Konec glasovanja, 46 za, nihče ni bil proti, dva sta se vzdržala, sedaj pa glasujemo o pogavskem mandatu z svetom. 31 glasov za potrebujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 46 za, nič ni bil proti, dva sta se vzdržala. Čestitam, gospa McIntyre. Sedaj pa načrt EU za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Gospod Lunoček, izvolite. Hvala lepa. Čisto na kratko. Hvala poročevalcem v Senci za zelo konstruktivno sodelovanje pri tej temi. Vem, da je ta tema težka tema pri nekaterih skupinah in mislim, da smo delali dobro, pripravili smo dobre kompromise. Hvala lepa torej še enkrat poročevalcem Osenci. Podpirali so me pri mojem delu in pri poročilu. Omeniti pa želim tudi besedilo iz odbora za pravice žensk. Večina predlogov sprememb, po katerih je glasoval odbor za ženske, je že vključenih v naše delo. Nekaj smo jih želeli vključiti v besedilo. In to imate sedaj na svojih glasovalnih seznamih. Upam, da bo glasovanje teklo tako, kot je treba in da bomo tudi na plenarnem zasedanju uspešni. Hvala. Hvala lepa. Predlog smo imeli pet. Kdo je za? Proti. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo elektronsko, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 22 za, 25 proti. Nekdo se je vzdržal, zavrnjeno torej. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlagujemo 10, da je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog 6, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog 11, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, predlog 12, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 13, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto priporočilo 7, kdo je za. A, je brezpredmetno, pravi predsedujoča, predlog 14, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 15, kdo je za. Proti vzdržani. Sprejeto. Pre, priporočilo 9 je brezpredmetno, predlog sprejme 16, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto 17 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 18 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremem 19 do je za, proti vzdržani. Sprejeto 20 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 21 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 22. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe. Ne, priporočilo 8. Kdo je za? Proti. Še enkrat. Priporočilo 8. Kdo je za? Nihče ne dviga rok. Proti, vzdržan je zavrnjeno, priporočilo 16 do je za, proti, vzdržan je zavrnjeno, predlog sprejme 23 do je za, proti, vzdržan je sprejeto, 24 do je za, proti, vzdržan je sprejeto, 25 do je za, proti, vzdržan je sprejeto. Predlog spremembe 26. Ne, preverjamo 25. Glasujemo elektronsko. The vote is open. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 13 proti. Trije so se vzdržali. Sprejeto torej. Sedaj pa. Predlog spremembe 26. Kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto priporočilo štirih do je za, proti vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo priporočilo štiri. Vote is closed. Konec glasovanja. 24 za. 22 proti, nekdo se je vzdržal. Sprejeto. 27 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 28 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 29 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 30 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Priporočilo 15 do je za, proti vzdržani. Sprejeto zavrnjeno, 31 je za, proti vzdržani sprejeto, 32 je za, proti vzdržani sprejeto, 33 je za, proti vzdržani sprejeto, 34 je za, proti vzdržani sprejeto, 35 je za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani. Sprejeto 36 je za, proti vzdržani. Sprejeto 37 je za, proti vzdržani. Sprejeto 38 je za, proti vzdržani. Sprejeto 39 je za, proti vzdržani. Sprejeto 40 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. I close the vote. 22 in favor, 24 again. 22 za, 24 proti, zavrnjeno. 43 do za proti vzdržani. Sprejeto 44, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 45, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis 1, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 2, kdo je za, proti vzdržani vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, priporočilo A, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, priporočilo B je brezpredmetno, tako da bomo sedaj glasovali o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja, 40 za, 2 proti, 6 se jih je zdržalo. Čestitam poročevalki. Naslednja točka na dnevnem redu je naše zadnje glasovanje gre za predlog za zaseganje eh, premoženja. Poročamo ko gospa Makove. Izvolite. Hvala lepa, kratka bom. Zahvaliti se želim kolegicam in kolegom poročevalcem v senci. Hvala za dobre nasvete. Povedati želim tudi, da je litovsko predsedstvo bilo zelo koristno. Pomagali so nam, da smo. Eh, dosegli svoje. Sicer nisem dosegla vsega, kar sem si želela, ampak eh, kakor pravimo, nekaj korakov naprej smo vseeno naredili. Besedilo, ki ga imamo pred sabo, je besedilo, ki ga lahko sprejmejo vsi. Hvala. Hvala. Glasovali bomo o izpogajanem besedilu in sicer elektronsko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 44 za, nekdo je bil proti, nekdo se je vzdržal. Čestitke, gospa Makovej, sprejeto za jasno večino. To je zaenkrat vse. Vse preostale točke smo preložili nadaljujemo ob treh. Litovsko predsedstvo bo podalo svojo predstavitev. Hvala.